včeraj ob petih, tako da se z, s tem smatra, da so bili ti popravki potrjeni. Potem, kar zadeva dve priporočili v zvezi z odborom za regionalne zadeve in za transport, namreč da na ne bo omembe delegiranih aktov, v 24-urnem roku nismo prejeli nikakršnega nasprotovanja temu predlogu in v skladu s členom 78a6 sta obe priporočili s tem tudi potrjeni in bosta objavljeni z jutrišnjim dnem kot sprejete besedili. Zdaj pa prehajamo na poročilo gospe Delvo in gospoda Šimanskega o okviru podnebne in energetske politike.